So you read yours and then. Right, Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete, kajti še spet zamujamo. V času odmora za kosilo smo poskusili nadoknaditi ta zaostanek. Um, moramo se strogo držati časa, zato ker pričakujemo. Eh, ministra za zunanje zadeve Republike Hrvaške in potem generalnega sekretarja NATO. Um, sedaj um, sledi skupna seja z odborom za razvoj. Če ni um, pripomp na dnevni red, je sprejet in sprejet je tudi zapisnik 6. novembra. Želim um, pozdraviti predvsem člane DIVE. Um, in sedaj bodo soporočevalci eh, poročali o NDCI-ju in sicer o instrumentu za sosedstvo in razvojno in mednarodno sodelovanje. Eh, dokument ste prijeli, to je dokument s štirimi stolpci. Eh, potem um, lahko bi se eh, zgodilo tudi, da se suspendirajo pogajanja o večletnem finančnem okviru in da ne bo možno zaključiti zakonodajnih aktov. Um, um, torej, v naslednjih dneh se bo odločilo o tem. Preden bom dal besedo soporočevalcem, um, pa še nekaj pripomb gospoda Tobeja hvala. Vidim, da počasi napredujemo pri um, predlogu za NDCI. Hvala soporočevalcem in tudi finskemu predsedstvu, ki so omogočili to delo. Sedaj pa bomo morali ugotoviti, koliko napredka pri ključnih vprašanjih bo možno uh, pred eh, končnimi smernicami sveta za večletni finančni okvir. Um, torej vklju, uh, eh, eh, vključitev sosedstva, potem finančne alokacije in tudi porazdelitev finančnih sredstev. Um, na horizontalni ravni in tudi soporočevalci to po, podpirajo, da bi komisija začela čim prej pripraviti ukrepe za izredne razmere, tako da bi sedanje programe lahko um, nadaljevali po letu 2020. Um, to bo seveda um, vzelo ta pritisk, da sprejmemo dogovor za vsako ceno. Um, Kontinuirani ukrepi nam bodo omogočili pripraviti dokončen instrument, ki bo trden in ki bo ustrezen za spremenjajoč eh, se mednarodni kontekst, eh, pri čemer pa je treba upoštevati evropske vrednote. Eh, inštrument, ki bo kos našim in ambicijam in um, tudi s ustreznim uložkom parlamenta. Mislim, da naj bi dali takoj besedo soporočevalcem za ta dosje. Hvala. Začeli bomo s NDC-jem. Kdo želi besedo? No Ni nobenega eh, soporočevalca v dvorani. No, če ste tu, potem imate besedo. Uh, Soporočevalca sta Mihajl uh, Mahovec, uh, Marija Arena, Charles Görens. Želim se zahvaliti pogajalcem. Um, imeli smo zelo živahen pripravljalni sestanek in smo se posvetovali tako z soporočevalci, kot tudi s poročevalci z odbora za proračun in za ženska vprašanja. Um, gre za zelo kompliciran dosije in to velja tudi za prihodne usklajevanje za dosije IPA E3. Um, verjetno je kdo v dvorani, ki bo lahko uh, nadaljev, ki bo lahko um, poročal o tem. Naslednji trialog bo 20. februarja. Marija, ja, hvala. Mislim, da je to instrument, ki je zelo pomemben in sicer, ker povezuje vse finančne instrumente, ki so povezane z unanjo politiko, z določenimi načeli, eh, ki jih je uveljavil Evropski parlament. Evropski parlament ima močno stališče v tem eh, okviru in moramo ostati enotni pri teh eh, težkih pogajanjih med komisijo in svetom. Um, imeli smo prvi trialog in smo se dogovorili glede modalnosti dela, skupino, ki bo pripravila Eh, tehnične odločitve želim se zahvaliti vsem, ki pri tem sodelujejo. To so svetovalci različnih skupin, pa tudi sekretarjat je opravil zelo komplicirano in pomembno delo, ki zahteva veliko časa in potrpljenja. Želim se jim zahvaliti za to delo in na osnovi tehničnega dela bomo lahko eh, bolj sproščeno šli v ta trialog s. Um, ko bo šlo potem predvsem za politične odločitve, kjer tehnične rešitve ni bilo. Eh, bili smo soočeni s trimi problemi, ki se mi zdijo zaenkrat manjši, ampak treba je sprejeti odločitev in sicer eh, vlogo lokalnih oblasti. Zdi se nam pomembno za parlament, da eh, lokalnim oblastim dodelimo vlogo, ko gre za instrumente financiranja zunanje politike. To ni stališče, ki ga deli svet in zato je pomembno, da nadaljujemo obrambo tega stališča bližje, ko se spremejo odločitve ljudem, bolj bodo razumeli te odločitve. Zato je to pomembno. Potem druga točka, ki povzroča težave, je eh, glede političnih prioritet pri eh, hitrem odzivanju. Komisija je to hotela usiliti. Za Evropski parlament je pomembno, da ne gremo v ta hitri postopek, kajti potem ni možno pripraviti ustrezne načrte. In pri NDCI in EPA je to programiranje, načrtovanje zelo pomembno. Več, ko je hitrega postopka, manjšo besedo ima parlament pri tem. In tretja stvar je, da imamo um, program, ki je povezan tudi z AKP-jem, um, tudi da se upošteva ta uh, um, geografska razsežnost. Eh, Postkotonu temelji na eh, sodelovanje z afriškimi, pacifiškimi, karibskimi državami in to referenco moramo ohraniti tudi um, v tem kontekstu in tudi to je močno stališče Evropskega parlamenta, to so tri točke Evropskega parlamenta, ki so še nerešene, vendar, če se ne dogovorimo o vsem, se nismo dogovorili o nečemer in zato moramo nadaljevati ta dialog med političnimi skupinami in v okviru trialoga. Hvala. Hvala lepa. Gospod Galer, kdo želi zdaj besedo? fraza. Vi ste iz odbora DV, ja. Čez pet minut moramo zaključiti s to razpravo, to je moj problem, se opravičujem. Tri imena imamo tukaj, izvolite. Kot soporočevalka pri tem pomembnem instrumentu želim nadaljevati z odprtimi vprašanji. Politični okvir. Nadaljevati moramo z delom na tem. Vstajajo namreč vedno velike razlike glede opredelitve sekundarnih virov parlamenta in sveta. Naprimer, ali gre za delovni, delovno skupino ali za odbor ali tako naprej. O tem moramo še razpravljati in sicer po razpravi o celotnem upravljanju tega instrumenta. Potem prostotrgovinski sporazumi. Svet je zaprosil za dodatek Association and Free Trade Agreements, torej pridružitveni in prostotrgovinski sporazumi, kar naj bi podpirala Evropska unija. Vendar pa v našem prvem branju ni omembe trgovinskih sporazumov. Razprava v Evropskem parlamentu še razprava o tem, še poteka o tem. Tretja stvar pa so pobude Evropske unije. Črtanje 15. člena je bilo predlagano, čeprav naj bi ta predlagal oziroma spodbujal evropske pobude. Mi bi želeli ohraniti to besedilo v tem členu, saj svet omenja postopke odločanja za tako imenovano blažitev kar je zadnja rezerva za fleksibilno rabo. Hvala. Present, so like to... Še dva govornika, gospa Gonzales in potem še eden. Hvala, predsedujoči. Ja, razumem, da smo v procesu trialoga in da je treba še narediti korake naprej. Ampak pozivam, da ne opustimo tistega, kar smo že dosegli v sodelovanju z državami v prehodu. Petodstotno sodelovanje v državah s srednje, srednjim prihodkom lahko pomeni celo nazadovanje v teh državah ne smemo preusmeriti pozornosti z vsega. Ne moramo opustiti pomoči, naprimer v Afriki, kajti če bomo, lahko to vpliva negativno na druge konce sveta. Pomoč moramo ohraniti posod. Tako da prosim, da poročevalci to upoštevajo. Hvala, gospod Gonzalez. Zdaj pa gospod Demerel. Um, hvala, gospod predsednik. Hvala tudi pogajalski ekipi Evropskega parlamenta in tudi sekretarjatu za redno poročanje. Bom zelo kratka, ker nimamo časa. Kot GUE smo za učinkovito in pregledne finančne instrumente na področju zunanje in razvojne politike, vendar eh, načeloma kritiziramo pri NDCI-ju je ta, da se razvojni denar lahko uporabi tudi v nasprotju z namenom in sicer za vojaško usposabljanje. In pri tej kritiki ostajamo in predvsem, da se v Afriki uporablja ta denar za um, obrambo um, pred um, migranti. Um, in mislim, da naj bi to spremenili. Um, Eh, združimo različne instrumente, ne bomo imeli večjo preglednost, temveč bomo imeli še bolj nepregleden postopek pri razvojni politiki, nevladne organizacije nas v tej kritiki tudi eh, potrjujejo. Hvala lepa, kolegica. Želi še kdo besedo? Kaže, da ne. Tako da gremo lahko na točko 15 in dajem besedo našem soporočevalcem glede instrumenta za predpristopno pomoč in sicer gre za napredek. To sta željena Zovko in Tonino Picula, željena izvolite. Kolegice in kolegi, 12. decembra smo imeli uvodni sestanek glede prihodnosti predpristopne pomoči oziroma financiranja. Še vedno moramo premustiti velika razhajanja v mneni glede tega instrumenta. Tonino Picla in sama sva se zauzemala za to finančno pomoč kot za geostrateško pomoč. Menili smo, da je to treba povezovati s močnejšim pogojevanjem in dobrimi instrumenti. poudarjamo, tudi izboljšamo vidnost tega fin financiranja in tudi preglednost. Naj zaključim s tem, da rečem, da je strokovno delo med tremi institucijami glede besedila IPA 3 še poteka. Datum za drugi krok pogajan bo odvisen od napredka v, na obeh stranih. Zdaj pa dajem besedo Tonini Piculam. Hvala. Hvala, predsedujoče. Ja, kolegice in kolegi, imeli smo zanimiv začetek pogajan že pod finskim predsedstvom. Tudi gospa Zovko in jaz sva poudarjala vlogo Evropskega parlamenta in vlogo teh pravil v predpristopni pomoči. Mi smo si želeli, da bi odstraniti da bi odstranili tisto, kar je bilo v oklopaju v polnem zakonodajnem besedilu. Žal pa te omejitve horizontalne narave, ki jih je uvedel svet, ne morejo pripeljati do kompromisov pri ključnih vprašanjih povezanih s tem dokumentom. Tudi kar zadeva delegirane akte, ki ne bi se uporabljali tako za priloge k dokumentom in strategijam, smo pozvali komisijo naj pri, začne pripravljati novi načrt za krizne oziroma nujne razmere do leta 2021. Hvala. Hvala, Tonina, hvala, Željena. Ima kdo kakšno vprašanje, predloge? Kot kaže, ne. Tomas, želite kaj dodati? Hvala lepa. Mogoče bomo na kasnejših sestankih eh, imeli daljšo razpravo. Ja, dobra ideja. S tem smo zaključili s točko 15.